Vrksu razprava je končana, glasovanje bo potekalo jutri ob 18. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Vitala Morera, trgovinski in gospodarski odnosi s druženimi državami in besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Gospod Morera. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Dvorana je skoraj prazna, pozno že, da pa vseeno je potrebno podati ovodne pripombe. Kar se tiče naših trgovinskih in gospodarskih odnosov z združenimi državami, v Baru Inta smo to poročilo sprejeli z veliko večino. Kar se tiče trgovinskih odnosov z ZDA, moram reči, da sem zelo zadovoljen z osebino tega poročila. Najprej pošiljamo zelo odločno sporočilo in jasno podpiramo izboljšanje trgovinske in gospodarske odnose ZDA. Drugič, poročilo našteva najpomembnejše defenzivne elemente za Evropsko unijo, ne da bi navajali predpogoje za nadaljna pogajanja narava tega poročila je predvsem politična. Kaj želimo storiti je poslati znak Evropskega parlamenta za podporo pogajanjem za trgovinski sporozum in za trgovinske instrumente med Evropsko unijo in ZDA. Želimo si pravega čezatlantskega trga. To poročilo želi odgovoriti na dve ključne vprašanje. Prvo, če imamo trgovinski in gospodarski sporozum z ZDA, ali je to smiselno? Da, vsi se strinjamo, to je smiselno. Vse študije kaže, da imamo veliko, veliko potencijala za rast, če bomo imeli vzajemno liberalizacijo investicij in trgovinske politike. Obe gospodarstvi se soočate z enakimi izzivi in v bistvu se lahko na to odzovemo le skupaj. Bolje bi se odzvali skupaj kot pa ločeno na ta način bi lahko zagotovili več rasti. Še prav posebno, ker se tako soočamo tudi s hitro rastočimi gospodarstvi, kot so Brazilija, Argentina, Rusija in Južna Afrika. Tretjič. Krok iz Dohe je propadel. Sedaj moramo nadaljevati na eh, bilateralni podlagi. In še nekaj ali bo možno doseči dogovor med ZDA in Evropsko unijo v razumnem času? Soglasje glede tega je, da ne bo enostavno, imamo različne interese na pomembnih področjih, kot je kmetijstvo in tudi pomorski promet. To sta samo dva primera. Prav tako imamo zakonodajne razlike glede tehničnih standardov, naprimer. Glede avtomobilov, naprimer, imamo kulturne razlike, med ZDA in Evropo. Evropejci se držijo previdnostnega načela, kar se kmetijstva in industrije tiče, američani pa se želijo izogniti tveganjem. Prav tako imamo nesoglasje, kar se GSO tiče med obima stranima. Imamo tudi razlike glede kloniranja živali in uporabe eh, teh živali na obeh stranih Atlantike. Obstajajo težave, vendar pa to je pa možno prebroditi. Vendar pa to so ovire za dosego uspešnega trgovinskega sporazuma ZDA. Če bomo imeli pogajanja, bomo morali doseči dogovor glede vseh sektorjev. In bomo morali odstraniti ovire za trgovino v vseh teh sektorjih. Torej, začeti moramo s pogajanji in skušati moramo doseči spremljivo soglase na obeh straneh, tako da bi zmanjšali uvire za trgovino na obeh straneh, kot so različni tehnični standardi, naprimer. Pomembno je, da parlament to poročilo, sporočilo eh, vzame resno in da da pooblastilo komisiji, da nadaljuje s pogajanji ZDA. Hvala kolegu Morero. Sedaj pa kolega Mikolašik kot prvi. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Je to dobrá správa pre občanov e, členských štát? To so na vsak način dobre novice za poslance v Evropski uniji in tudi za države članice, kajti sedaj bo njihov položaj boljši. Uh, na ta način bo možno ohraniti delovna mesta, izboljšati sodelovanje med obima državama. Ampak kljub temu moramo rešiti nekaj problemov in poročevalec je opozoril na to. So določene razlike v zvezi s tehnološkimi vprašanji, kar zadeva prodajo vozil, potem tudi GSO-ji, to je zelo eh, občutljivo vprašanje za evropske državljane. Ampak pogajanja lahko vodijo do pozitivnega rezultata. Potem meso kloniranih živali je zelo občutljivo za nas evropejce. Ampak eh, lahko pa povemo konec koncev, da eh, je potrebno zagotoviti izboljšanje trgovinskih odnosov med ZDA in Evropsko unijo. In za zaključek še kolegica Tikal. Hvala. E, trgovinski in gospodarski odnosi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, e, kar zadeva e, prevoz, tu je treba na vsak način zagotoviti eh, večje možnosti za evropske družbe v letalskem prometu. In tudi v ladijskem prometu tu prihaja do velikih neravnovesij med, eh, eh, ker eh, podjetja EU, družbe EU nimajo možnosti kabotaže v ZDA, nasprotno pa da. In to je seveda ovira, ki jo je treba premagati, da bi deblokirali možnosti eh, čez atlantskih gospodarskih in trgovinskih odnosov. Zelo pomembno eh, je tudi opozoriti na eh, GPS in Galileo. To Eh, torej gre za satelitski navigacijski sistem, kar zadeva splošne trgovinske odnose med ZDA in Evropsko unijo, je sodelovanje pri zakonodajnih standardih vedno večjega pomena, predvsem pri varovanju osebnih podatkov. Hvala kolegici Tikao. Postopek RTA je zaključen in za zaključek razprave dajem besedo komisarju Bibelksu. Hvala gospod predsedujoči, gospod Marera, poslanke in poslanci. Eh, to je zelo dobra pobuda in sicer gre za izboljšanje odnosov med EU in ZDA. Vsi se zavedamo eh, pomena trgovinskih odnosov med EU in ZDA. Skoraj dve eh, milijardi blaga in storitev se posluje vsak dan med ZDA in EU več kot 2 bilijona evrov je investicij. Ena tretjina trgovine na svetu se uh, poteka med uh, eh, EU in ZDA. Torej, um, kljub temu pa je treba storiti še več. V času uh, ekonomskih težav je Eh, izboljšanje trgovinskih odnosov prispeva k zaposlovanju in rasti. In zato želimo, da bi to postal uspeh. Novembra 2011 na srečanju na vrhu so voditelji ZDA in EU ustanovili uh, skupino na visoki ravni za rast in za poslovanje, ki naj najde poti za Eh, več naložb za ustvarjanje delovnih mest za gospodarsko rast in konkurenčnost. 19. junija smo sprejeli umestno poročilo, kjer smo sprejeli neke predhodne eh, sklepe in ugotovili smo, da bo več naložb in več rasti na vsak način prispevalo v korist obeh. To je tudi najboljša Eh, opcija iz političnega vidika, kaj ti to omogoča eh, nek eh, dogovor v svežnju. Sicer še nismo dosegli politične dogovore za pogajanja. Na zadnjem srečanju na vrhu pa smo prav gotovo storili korake v pravo smer. E, trdo delamo z kolegi z ZDA pri oblikovanju zaključnega poročila pred koncem tega leta. Zaključno poročilo naj bi vsebovalo priporočila za nadaljno ukrepanje in mislim, da je treba predvsem eh, začeti obsežna pogajanja. Vaše poročilo prihaja ravno o pravem času in je eh, uravnotežen in konstruktivn prispevek k delu skupine na visoki ravni. In upoštevali bomo stališča in mnenja, ki ste jih izrazili v tem poročilu v čim večji možni miri. Še enkrat najlepša hvala za zelo dragocen prispevek. Hvala. Vielen Dank. Najlepša hvala, gospod komisar Pibelks. S tem je razprava končana. Um, glasovanje pa bo jutri ob 18. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je e, poročilo kolegice Foster o izvajanju zakonodaje o enotnem evropskem nebu. Kolegica Foster ima besedo 4 minute. Hvala, gospod.